Hvala lepa, dobro jutro, gospod predsedujoča, gospod komisar, predstavniki sveta. Pri ustnem vprašanju gre za to, da je leta 2007 komisija predstavila koncept z ciljem, da bi